za vse. Besedo ima poročevalka. Izvolite, gospa Pak. Hvala. monsieur le président herr vorsitzender ich denke ich kann jetzt an gospod predsedujoči mislim da lahko sedaj začnem spoštovana gospa komisarka spoštovani predsednik parlamenta, dragi kolegi, ki ste še v dvorani in mladi, ah, nažalost, tudi vi odhajate, govorila bom namreč o temi, ki bi vas lahko zelo zanimala. Tam in gospodje, cilji strategije Evropa 2020 eh, so uh, okrepitev uh, zaposlovanja v Evropski uniji in pa eh, poklicno usposabljanje ter izobraževanje. In eh, oba cilja sta povezana eden z drugim. Zaradi tega eh, je prišlo tudi do sporazuma o zvišanju proračuna za 40 odstotkov. Kako zelo pomembno je izobraževanje, učenje jezikov, kako zelo eh, pomembno je poznavanje različnih kultur kaže trenutna situacija. Številni mladi v različnih državah eh, so brezposelni in morda bi lahko našli zaposlitev v drugi državi, če bi znali kak drug jezik in če bi dobro poznali kakšno drugo kulturo. Jutri bomo glasovali o poročilu Erasmus. In, eh, Pot do priprave tega glasovanja ni bila zmeraj lahka, še prav posebej zaradi tega, ker mi všeč eh, ni bil niti naslov, kajti programa Erasmus za vse eh, pravzaprav ni. Zato me veseli, da smo na koncu našli, eh, našli ime, ki je bolj spremljivo za vse, Erasmus. Parlament ni bil navdušen, svet tudi ne, ampak na koncu mislim, da smo našli sporazum. Z veseljem bi vam eh, naštela točke, ki so bile zelo pomembne v celotni razpravi. Prisluhnili smo državljanom, ki sodelujejo eh, pri teh programih in predstavili so eh, svoje skrbi in pa želje. Recimo, kar zadeva sedanja imena, ta eh, so zelo dobro poznana in eh, državljani ne želijo, da bi ta imena izginila. Še naprej bomo imeli Komenius, Grundvik, Leonardo, Mladi v akciji in tako naprej. Poleg tega je parlament poskrbel tudi za to, da smo zvišali minimalni proračun, ki ga je predlagala komisija tako, eh, da bo vsak eh, delni program dobil ne vem koliko že eh, sredstev. Torej imamo varnost, kar zadeva proračunsko načrtovanje. Leta 1992 smo prvič dobili pravico, da govorimo o mladih in izobraževanju. Do takrat tega ni bilo uh, v pogodbi in od leta 1994 naprej imamo program Comenius. Uh, program, ki združuje eh, šole in ki združuje mlade v okviru izobraževanja na spletu, pa tudi profesorje, ki pri tem sodelujejo. 100 tisoč eh, novih šol eh, bo sodelovalo v projektu elektronskega povezovanja v naslednjem proračunskem obdobju. Gre tudi za šolska partnerstva. V okviru programa Comenius lahko mladi, 14-15 eh, let stari mladi, eno leto preživijo na neki drugi šoli v tujini. Ohranili bomo tudi program Erasmus. Eh, ta eh, program bo nadgrajen in tega smo lahko zelo veseli. Namreč obstajala bo tudi možnost sodelovanja v okviru programa Bachelor ali pa Masters vendar eh, pa eh, so sredstva za program Erasmus zelo omejena. Z 200 evri lahko v tujini preživiš ali pa umreš. Zato mislim, da je potrebno omogočiti posojila za financiranje celotnega master študija v neki drugi državi v Evropski uniji. Mislim, da je to zgolj ponudba, to ni obveza program Erasmus bomo obdržali. Ker morda številni tekom eh, študija ne morejo v tujino z 200 evri, pa ponujamo to dodatno možnost posojila. In poleg tega eh, smo zahtevali tudi, eh, da se upošteva socialna dimenzija pri vračanju tega posojila. Najlepša hvala. Hvala lepa v imenu komisije dobi besedo komisarka Vasilju. Hvala. Najprej bi skazala spoštovanje delu pročevalke Doris Pak in pročevalcev v senci. Mislim, da se vsi lahko strinjamo, da gre mandatu za enega najpomembnejših in najbolj spoštovanih programov Evropske unije. Evropska ekonomska in družbena kriza je le dodaten razlog za to, da spodbujamo izobraževanje, usposabljanje in politiko glede mladih. Besedilo, o katerem se danes pogovarjamo, je takšna, da ustreza našim prizadevanjem. Dve, leta 2011 je Evropska komisija predlagala nov program za izobraževanje, izpopolnjevanje in mladen šport. V luči počasne gospodarske rasti, eh, visoke brezposobnosti mladih, eh, novih izzivov eh, in digitalne dobe je komisija menila, da ne moremo več imeti običajnega pristopa naše, na, naše prioritete glede financiranja morajo biti skladne z našimi izzivi. Moramo investirati več v izobraževanje, usposabljanje in udeležbo mladih. To je razlog, zaradi katerega je komisija predlagala 17-odstotno povečanje eh, porabe v ta namen. In hvala za podporo. Eh, evropskega parlamenta, da kljub temu, da imamo zmanjšanje Evropskega proračuna, pa bomo vseeno imeli 14 milijard evrov več za ta program in to pomeni 40 odstotno povečanje glede na trenutno porabo, dragi uh, poslanci. Imeli smo raziskave glede zmogljivosti mladih in izkazalo se, da je 20 odstotkov mladih eh, le slabo pismenih in 25 odstotkov eh, mladih odraslih ne zna uporabljati informacijske tehnologije. Danes skoraj 6 milijonov mladih je brez dela. V določenih državah je ta odstotek 10 odstotkov, v določenih pa celo 50 odstotkov paradoksalno pa je, da imamo dva milijona novih delovnih mest v Evropi in eh, podjetja težko najdejo ljudi s pravimi znani in spretnostmi. Zato potrebujem evropski program, ki bo izboljšal raven zmogljivosti in spretnosti in ki bo posodobil naše izobraževalne ustanove, tako formalne kot neformalne. Moramo jim pomagati, da uh, Eh, lahko spodbuja razvoj zmogljivosti, ki jih potrebujemo sedaj in v prihodnosti. Erasmus Plus eh, prinaša številne novosti. V univerzitetnem izobraževanju združuje eh, zmogljivosti v, eno, v en sklop. To bo spodbudilo preglednost delovanja evropskih ukrepov in bo spodbudilo sinergijo. Drugič, Eh, aktivnosti glede mladih bomo vključili v nov program eh, izgradnja mostov. Skušali bomo spodbujati formalno in neformalno izobraževanje in spodbujali več sektorsko sodelovanje. Tretjič, skladno z našimi političnimi ciljev želimo okrepiti povezave med izobraževanjem in svetom del dela. Želimo spodbujati nova partnerstva in želimo um, se osredotočiti na zaposljivost mladih in četrtič, prvič, omogočamo evropsko financiranje za šport. In, in želimo se, spodob, se spopasti eh, z, z izzivi, kot je recimo uh, doping in podobno. Želimo uh, torej doseči to, da razširimo možnosti za državljane na področju izobraževanja, športa in tako naprej. Več možnosti bo za študente in za dijake poklicnih šol, da um, preživijo del svojega šolanja v tujini in da pridobijo izkušnje v drugih državah. Več denarja bo na voljo za mladinske zmenjave in za prostovoljstvo mladih. Osebje, ki dela v tem sektorju, bo imelo več možnosti, da posodobi svoje znanje v tujini inštitucije in organizacije bodo imele več priložnosti, da sodelujejo s partnerji drugih držav, da se eh, med sabo dopolnjujejo, izobražujejo in da organizirajo skupne projekte. Vse to bo prispevalo k povečanju kakovosti izobraževanja, usposabljanja in skrbi za mlade po vsej Evropi. Danes imate priložnost, da popolnoma podprete ta nov ambiciozen program, ki lahko spremeni življenja milijonov evropejcem in sicer, da jih izboljša na boljše. In hvala za to. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala. Zdaj pride na vrsto gospa Zaniki v imenu odbora za razvoj.

je namenjen temu, da mlade bolje usposobi za življenje, ko gre za zaposlovanje in izobraževanje. Brezposobnost mladih je resen problem v Evropi. V našem odboru smo mnenja, da mora biti naša prioriteta to, da se borimo za to, da dosežemo zaposlovanje mladih. In s tem v mislih se nam zdi, da je Erasmus plus tiste, ki bo lahko eh, k temu res prispeval in ta program tudi uživa 40-odstotno povečanje sredstev v prihodnem programskem obdobju. Gre za 13 milijard evrov in s tem kažemo na to, kako pomembna je za nas prihodnost mladih. E- Najlepša hvala v imenu odbora za zaposlovanje, gospa Blinkevičute. Hvala. Najprej bi čestitela pročevalki. Okay? ker je res dosegla zelo dobre rezultate pri pogajanju za prihodnost programa Erasmus. To je rezultat kot uh, pripravljavka mnenja za odbor za zaposlovanje je nekaj, kar res cenim. S tem imamo tudi boljšo strukturo programa, ki je bolj jasno začrtal različne podprograme, ko gre za izobraževanje in usposabljanje. Poleg tega smo tudi ločili dejavnosti za mlade in smo bolj jasno razdelili uh, porabo uh, proračuna oziroma sredstev, ki so na voljo. V predlogu komisije tega ni bilo uvodoma. Mislim, da se moramo še bolj sredotočiti na poklicno usposabljanje, pa tudi na vse življensko učenje. Poklicno usposabljanje je ključnega pomena za to, da dosežemo cilje strategije Evropa 2020. To je zelo pomembno zato, da se spopademo z visoko stopnjo brezposelnosti, poleg tega pa moramo spodbujati vseživljensko učenje, zato da se na ta način eh, borimo proti socialni izključenosti. Naše starajoče se prebivalstvo zahteva, da vse skozi zboljšujemo svoje zmogljivosti in spretnosti. Zato bi še enkrat čestitala naši pročevalki, da je dosegla tako, do, tako dobro poročilo glede tega programa. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu odbora za industrijo, gospod Tikao, za eno minuto, prosim. Komisar, investicije in edukacije, črčetare, šinovare so esencijale. Gospod predsednik. Za industrijsko politiko je, ta, je Erasmus plus zelo pomemben in to je Eh, ugotovil tudi naš odbor za industrijsko politiko. Mobilnost ljudi, poslovnih ljudi je ključnega pomena. Poleg tega pa to je pomembno, da države, ki sodelujejo v tem programu, omogočijo ljudem, da študirajo na doktorski ravni v drugih državah. To je ključnega pomena za mobilnost mladih. Za osebe, ki so starejše od 50 let, je treba spodbujati vse življensko učenje. To pa moramo doseči preko priloge in ne preko deliranih aktov. Ebeben, felszólaló, követke. In sedaj v imenu političnih skupin, najprej za Evropsko ljudsko stranko, eh, gospa Skridljevska. Gospod predsednik, tema, ki jo obravnavamo, je ključnega pomena za številne evropejce, za milijone evropejcev. Če to primerjamo s tem, kar smo imeli v preteklosti, potem vidimo, da imamo 14 milijard evrov več za ta program. Vsi programi so združeni v enega. To lahko skrajša postopek sprejemanja odločitev, ko je treba uporabljati sredstva in to bo gotovo racionaliziralo uporabo. No, to, da imamo enotni program, pa pomeni tudi to, da ne smemo pozabiti, da morajo biti vse rešitve skladne z našimi strateškimi cilji. Recimo, ko govorimo o izobraževanju za mlade, mladi morajo videti, da se jim dejansko splače izobraževati, da bo na ta način povečali svojo zaposljivost mladi ima različne stopne eh, izobraževanja in recimo že 3 milijone mladih je uživalo v štipendiji Erasmus doslej. Hvala lepa v imenu socialistov. Dobi besedo za 3 minute gospa Nevedlavalova. Hvala lepa. Veseli me, da se pogovarjamo o Erasmus Plusu, če ga lahko tako imenujem. Hvala vsem kolegom v Evropskem parlamentu, ki so pomagali pri tem, da smo dosegli to besedilo, ki je čudovito, ki nam je vsem všeč. Rada bi čestitala gospe Doris Pak za njen neizmeren trud v, boj, v boju za študente. Čestitala bi tudi uh, drugim kolegom, pa tudi osebju uh, kabineta uh, komisarke Veseljuje, čestitili bi tudi litovskemu predsedstvu in vsem, ki so pomagali, da smo oblikovali to poročilo, ki ga sedaj imamo in ki je spremljivo za vse. To besedilo je skladno s pričakovanji Evropskega parlamenta in našega odbora. Eh, dobro je strukturirano, razumljivo. Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius smo ohranili v programu. Mladi in šport eh, sta dve temi, ki sta povezani. Eh, obravnavamo torej več tem in spodbujamo inovacije in izmenjavo najboljših praks. V prihodnjih sedmih letih bo program omogočil več kot 4 milijonom ljudem, da dobijo štipendije. Tako kot gospa Šedljevska bi rada izpostavila, da že več kot 3 milijone študentov so dejansko dobili to uh, štipendijo. Mi pa si seveda želimo, da bi to štipendijo želo še več študentov. Ne gre le za študente in mlade. Uh, gre tudi za ljudi, ki delajo v izobraževanju. Ena naših prioritet je bila to, da ima posebno poglavje za mlade. Tega ni bilo v izvirnem predlogu komisije in želeli smo si torej posebno poglavje za mobilnost združen mladih in programov za prostovoljce. Poleg tega pa smo želeli, da se vključi tudi neformalno izobraževanje. In veseli smo, da smo vključili tudi socialni sektor, da se upošteva tudi to, da ne smemo prezreti tistih, ki prihajajo iz socialno šipkejših okolij. Imamo pilotni instrument glede posojil za študente no to pa ne sme nadomestiti štipendiji. Vse vas pozivam, da glasujete za to poročilo, saj gre res za rezultat sodelovanja treh inštitucij in uživa podporo našega odbora. Najlepša hvala. V imenu liberalcev, gospod Lökegard. Gospod predsednik, gospa Vasiljo, gospa Pak. Čestitam vam imenu liberalcev za odlično delo, za odlična pogajanja. Če upoštevamo proračun, eh, vidimo, da je ta program dejansko zelo pomemben, saj je dosegel najvišje povišanje sredstev v prihodnem večletnem finančnem okviru te, to nas res veseli. Lahko pa se vprašamo več stvari glede Erasmus plusa. Kakšno bo nadaljevanje tega programa? V času pogajanj smo videli, da se je večkrat izpostavila kakovost programa Erasmus, zlasti ko gre za mlade, ki prebivajo v tujini. Dobili smo številne Eh, informacij glede tega, proračun se je povečal za ta program in moramo se vprašati, kakšne so izkušnje mladih, ali lahko izboljšamo eh, kakovost njihovega bivanja v tujini. Mislim, da bi tudi o tem morali eh, govoriti in sicer v prihodnem sklicu parlamenta, ko bo prišlo do pregleda tega programa. Mi kot liberalci nam seveda čestitamo za odličen izid in mislim, da je to res velika zmaga tega parlamenta, da smo dosegli to, kar smo želeli tega programa. Najlepša hvala in sedaj za zelene eh, dobi besedo gospa Benarab Atu. Hvala, kolegi, gospa komisarka, imamo proračun 13,1 milijarde. In torej Erasmus Plus je dobil 40 odstotkov več glede na sredstva, ki jih je imel na voljo v prejšnjem programskem obdobju. Mi smo seveda veseli tega v času krize. Je pomembno, da Evropska unija še naprej se odziva na želje in drž državljanov in moramo torej spodbujati izobraževanje in usposabljanje. Eh, moramo imeti tudi v mislih tiste, ki so socialno šipkejši. Pomembno je eh, izobraževati mlade. Vsak evro, ki ga namenimo v ta namen, ima eh, večkratni učinek na razvoj in prihodnost Evrope. Bi pa izpostavila tri zadeve. Prvič, nismo mogli v program vključiti mladih iskalcev za poslitve sedaj nimamo nobenega jamstva, da bodo regije dejansko dovolj pozorne na nje in da bodo dejansko o, izvajale načelo dopolnjevanja, v, ki, ga, ki jo predvideva Erasmus. Torej, to je eno vprašanje za vas, gospa komisarka. Mislim, da morate pri izvajanju operativnih programov držav članic biti pozorni na to, da se javnost dejansko prednostno obravnava pri izvajanju programa Erasmus, in da ne bodo revni izključeni. Drugič, zaskrbljena sem glede uh, proračuna, ki je namenjen sodelovanju s tretjimi državami. Tu gre za poglavje štiri proračuna in številka še ni točno določena za to sodelovanje. Mislim, da je pomembno dobro sodelovati z državami na jugu, vse do zemlja. In gospa komisarka, računam, da boste vi skupaj s svojim kolegom Stefanem Fulem se zauzemali za čim boljše sodelovanje na tem področju. In tretjič, kot veste, Evropski parlament je Eh, določil višino proračuna za mehanizem jamstv za posojila za študij. No, to je sicer dobro, vendar zadolžitev ni tisto, kar želimo ponuditi mladim. Tako da upam, da bomo tesno spremljali ta mehanizem in da bo dejansko se poskrbelo za mlade študente. Hvala. Vsepen az európai konzervatívok nevében McClarkin. Hvala, sedaj pa za EKR, gospa McClarkin. Hvala. Veliko dela je bilo vloženega v spremembo tega programa v zadnjih 18 mesecih in naj povem, da pred kakšnim letom sem glasovala proti stališču parlamenta glede tega programa. In takrat je moja skupina bila zelo zaskrbljena glede številnih zadev, glede proračuna, glede mehanizma jamstev za posojilo in tako naprej. Vendar pod irskim predsedstvom se je besedilo dejansko izboljšalo. Ni idealno, vendar je boljše. V moji državi se Erasmus dojema kot nekaj, kar res deluje, nekaj, kar ima evropsko dodano vrednost. In upam, da bo ta program še naprej tak, da bo o, omogočal mladim, da študirajo tujini, da dobijo izkušnje iz drugih držav in tako naprej. Sem pa še naprej predvsej razočarana glede eh, velikih sestov, ki so namenjena za promoviranje evropske integracije in za usposabljanje bruselske elite. Mislim, da je nespremljivo, da eh, se porabi več denarja za to, kot recimo za šport. Vendar pa sem zadovoljna, da se šport prvič vključil in da ima eh, rezervirane sredstva za to. No, bi pa jaz športu dala še več sredstev, vendar pozdravljam dejstvo, da se izpostavlja eh, šport na terenu, kajti to, to je to, kar je res pomembno. Besedilo ni popolno, vendar. Jaz in moja skupina bomo uh, glasovali za to poročilo, saj menim, da so tu omogočene številne priložnosti za mlade in upam, da bo dejansko to koristilo ne le mladim, temveč tudi širšemu gospodarstvu. Hvala. Najlepša hvala in sedaj za Evropsko levico, gospa Veržija. Najlepša hvala, gospod predsednik. V proračunskem kontekstu je Erasmus za vse pravi čudež. E, očitno se je ta program izmuznil e, varčevanju. To je eden izmed redkih programov v Evropi, kjer so se bistveno povečala sredstva. E, in mi moramo seveda se veseliti za mlade, ki so glavni koristniki tega. Erasmus spada med največje uspehe Evropske unije unije in glede tega se pravzaprav vsi strinjamo. Vendar moja skupina ne bo glasovala tega eh, programa. Eh, ukre, en ukrep je za nas pravzaprav kaz uspeli. E, eh, torej, mi vidimo, da e, se pač e, ponujajo štipendije, vendar ljudje. E, in študentje bodo pač morali sami plačevati eh, svoje eh, študije in ravno mladi eh, ki nimajo denarja, bodo izključeni. Ali bomo imeli ameriški sistem, mi želimo imeti univerzo za vse in ne univerzo, za katero se plačuje. Hvala lepa. In sedaj pa za EFT gospod Fontana za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi rad čestital poročevalki, ki je hkrati tudi predsednica odbora za kulturo. To je zveda gospa Pak. Hvala lepa za upravljeno delo. Hvala lepa tudi vsem poročevalcem v senci. Namreč eh, moram priznati, da na samem začetku nisem verjel, da bi se lahko proračun povečal. Sedaj pa glasujemo skoraj da že o 40-odstotnem zvišanju sredstev in v času krize je to res odličen rezultat. Erasmus je zagotovo eden izmed tistih programov, ki je v Evropi najbolj dobro poznan in to je tudi eden izmed tistih programov, ki bi lahko omogočil mladim, da okrepijo eh, svoje sposobnosti in na ta način bodo tudi lažje zaposljivi. Gre tudi za povezavo med eh, šolskim eh, okoljem eh, in med zaposlitvenim okoljem in mislim, da moramo v tej smeri za delom nadaljevati, kajti zagotoviti želimo boljšo prihodnost za mlade. Seveda pa je potreben tudi ustrezen nadzor študentje, ki eh, želijo eh, zbrati nove izkušnje v neki drugi državi, se morajo zavedati seveda tudi, da to niso počitnice, eh, da so eh, tam eh, z namenom študija. Vsekakor eh, je ta program eh, dober za celotno Evropo. Možno. Najlepša hvala in sedaj je na vrsti gospod. Eh, Bele, to so sedaj govorniki v lasnem imenu. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka, kolegice in kolegi. V eh, tem težavnem gospodarskem kontekstu je pravi čudež, da nam je eh, uspelo rešiti sredstva za program Erasmus. Najlepša hvala, gospa komisarka in tudi eh, gospa poročevalka. Zasluge so zelo velike. Torej, to seveda zelo pomembno za Evropo. Gre za sodelovanje in izmenjavo med študenti in učitelji v Evropi in to je eden izmed najboljših instrumentov proti populizmu. To je bistvenega pomena. Do leta 2020 lahko dvakrat več učiteljev in študentov uh, zbere izkušnje v tujini in upam, da bodo tudi pristojne nacionalne službe dovolj velikodušne in da bodo pač dale na voljo štipendije. Zelo pomembno je, da se zbirajo čezmejne izkušnje. In gospa Pak in gospa McClarkin sta že povedali, da imamo tu sedaj proračunsko podlago za šport. Dobro, Evropa ne more regulirati športa, obstaja pa nekaj fenomenov, ki so uh, značilni za šport, naprimer manipulacija tekem, doping, tu moramo ukrepati na evropski ravni in s tem programom dobivamo neko dodano vrednost. Hvala lepa, sedaj pa za dve minuti gospa Kamerevert spoštovane kolegice in kolegi, za nami je veliko dela, uspelo pa nam je sedaj dejansko postaviti na noge ta program Erasmus tu imamo novo ime to je najbolj učinkovit izobraževalni program v evropski uniji in ob študentih eh, vključujemo tudi eh, tiste ki se poklicno izobražujejo eh, učence učitelje in tudi na šport nismo pozabili. usposabljanje in izobraževanje je vrednota sama po sebi tu ne gre za to kako to lahko uporabimo za gospodarstvo zato je tudi zelo pomembno da ohranimo ohranimo posebno poglavje za mladino za to poglavje so eh, rezervirana proračunska sredstva in eh, zelo sem vesela programi Leonardo, Grundvik, Comenius bodo tudi imensko ohranjeni in s tem bodo tudi ostali prepoznavni. S tem predlogom smo našli dobro eh, ravnovesje. Eh, enajst posameznih programov in podprogramov je sedaj združenih v skupnem eh, programu. Prvič pač prepovi, eh, znamo tudi eh, neko evropsko dodano vrednost za množične športe in s tem imamo tudi nekaj manevrskega prostora na evropski ravni torej zelo malo denarja na področju izobraževanja in športa eh, lahko dosežemo veliko in lahko vzpostavljamo evropsko identiteto. Ta program eh, je za več tisoč mladih eh, vsako leto resničnost, doživljanje Evropske unije in čeprav smo veseli sredstev, si Eh, ta program zasluži še več denarja. Eh, Zauzemala sem se tudi še za dodatne eh, možnosti za študente, naprimer celoten študij v tujini, čez nekaj let bomo pogledali, ali so se izpolnila naša upanja in upoštevali bomo seveda tudi kritike, vendar mislim, da je pomembno, da začnemo s tem poskusom. Hvala lepa in sedaj gospa Šake za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, komisarka, kolegice in kolegi. Eh, mednarodne izkušnje eh, za akademike in tudi za poklicno eh, izobraževanje postajajo zelo pomembne. Gre tudi za vstopanje v trg dela. Na ta način se borimo tudi proti brez poselnosti mladih. Torej študentje morajo biti v eh, središču naše pozornosti. Če dalje eh, več eh, je težav zaradi ekonomske krize in mladi plačujejo eh, ceno za to. Za našo skupino je zelo pomembno, da se investira na tem področju in predvsem pa nismo hoteli predolgih seznamov želja, s katerimi eh, bi pravzaprav zmanjšali učinkovitost programa Erasmus. Eh, upam, da se bo število udeležencev tega programa še povečalo zaradi eh, zagotovljenih sredstev. Sicer smo pravzaprav povečali sredstva, vendar je pravzaprav predvidenih sredstev še vedno zelo malo in mislim da lahko storimo še bistveno več to je tudi priložnost da pokažemo dobro politično vodstvo. Eh, hvala lepa. Da, program Erasmus je dejansko evropska zgodba o uspehu. Eh, trije milijoni študentov so sodelovali do sedaj in lani je bilo udeležencev v programu 250 tisoč. To je seveda razveseljivo. Dobro je, da nam je eh, v parlamentu uspelo pokazati kaj so še podprogrami in sicer Leonardo, Grundvik, eh, Mladi v akciji in podobno. Pomembno je, da so ti programi prepoznavni, eh, vendar s pričo eh, brezposelnosti mladih bi bilo dobro, če bi več denarja namenili programu Leonardo. In, dob Treba je povedati, da eh, se je zahteval tudi večji eh, proračun od tega, ki smo ga dobili. Eh, da, povečal se je, vendar še vedno ne zadošča. Razveseljivo in želeno bi bilo, če bi lahko še več študentov sodelovalo v tem programu in če bi bile štipendije tudi više. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Tomašič. Najlepša hvala tudi poročevalki, ki se zauzema za dosti bolj natančen sistem od tega, ki ga predlaga komisija. E, ustraja na e, kakovostnem programu za vse in ne samo za tiste, ki so na visokih šolah. To je zelo pomembno za e, nas. E, dejstvo je da morajo imeti pravzaprav vsi priložnost za vseživljenjsko učenje. E, podpiram tudi e, predlog poročevalke o administrativnem okviru za ta program v vsaki državi članici na e, podlagi načela subsidiarnosti pa lahko vsaka država članica določi katera agencija bo vodila te programe. torej mobilnost pri zaposlovanju morda ni tako dobra po mojem mnenju vendar mobilnost pri izobraževanju je zelo pomembna zaradi tega ker se na ta način eh, tudi oblikuje mladi eh, evropejec. hvala lepa. najlepša hvala gospod Egnju za eno minuto. Torej jaz nikomor ne bom čestital, gospod predsednik, kaj je Erasmus. E, torej, to je nekako prehvaljen e, program za e, izmenjavo študentov. Mi imamo pri nas pravzaprav izmenjave tudi brez Erasmusa. Torej, cinično izkoriščate mlade za to, da spodbujate svoje politične cilje. Torej, tu gre torej za promocijo evropskih vrednot eh, in podobno. Torej izpostavljate tudi šport, se pravi, ta logotip eh, bo potem tudi na naših dresih. Eh, torej, vi pač menite, da moramo pravzaprav odpirati vrata priseljevanju in očitno mnogi poslanci to podpirajo. Eh, torej 40 odstotkov eh, do, eh, vseh do 40 let je zaključilo visokošolsko izobraževanje in potem seveda moramo tudi pogledati, kakšne so koristi in kolikšni so stroški. Ali ste pripravljeni odgovoriti na modri karton, gospe McGuinness, domnivam, da ja, prosim. Gospa Mögenes, hvala lepa. Eh, eh, gospod predsednik, oklevam. Vendar mislim, da eh, če ne komentiramo stvari, da izražamo soglasje. Torej, mislim, da moramo spoštovati mlade in njihovo sposobnost, da razlikujejo med eh, dobrim in zlom. In mislim, da se lahko zelo veliko naučijo iz skupnih izkušenj in mislim, da je vaš komentar pokazal nespoštovanje do mladih. No, jaz imam tri sinove, dva sta na univerzi, eden dela ne verjamem da potrebujejo evropsko unijo da jim pove kako naj delajo ne žalim mladine to kar me skrbi je to da jih izkorišča evropska unija za svoje cilje se pravi mečejo denar mladim da povedo kako krasna je evropska unija in potem bodo pa glasovali za njih najlepša hvala To je trenutek, ko predsedojoči obžaluje, da ne more spregovoriti in sedaj dobi besedo gospod Zver, eh, minuto in pol, prosim. Komisarka, najprej bi se rad zahvalil poročevalki Evropskega parlamenta Doris Pak za dobro in dolgotrajno delo na tem področju. Brez njenega osebnega napora Evropska unija na tem področju zagotovo ne bi dosegla tako lepih rezultatov, kot jih je. Celo več, v času krčenja proračunskih izdatkov se je uspelo odlično izpogajati za štirideset odstotkov. glede tega hvala tudi svetu in pa komisiji. bil sem poročevalec evropskega parlamenta za mlade in mobilnost eh, v letu dva tisoč enajst takrat smo izpostavljali da je pomembno da evropski šolski sistem čim eh, bolje služi posameznikom a tudi potrebam gospodarstva in družbe v celoti enako smo izpostavili tudi v letošnjem poročilu ponovni razmislek o izobraževanju. upam da se bomo v prihodnje izognili razmeram da imamo na eni strani eh, nekaj milijonov mladih brez službe na drugi strani pa nekaj milijonov delovnih mest ki so prazna saj jih ne moremo zapolniti z ustreznimi profili. dejstvo je da je modernizacija edukacijskega sistema predpogoj gospodarskega razvoja in družbene blaginje na koncu si želim da bi bil novi program že v veljavi v začetku leta dva tisoč štirinajst ter tako čim prej dobro začel služiti evropskim državljanom in evropski zgodbi predvsem pa mladim. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Guerrero Salom. Hvala. Dve zadevi zelo zanimata mlade. Prvič, to, da potrebujejo delo in drugič, to, da si želijo biti del neke skupnosti, politične in kulturne skupnosti in to je Evropska unija. In tu govorimo veliko o tem, da bi dali delovna mesta za mlade in to je dobro. Sedaj imamo priložnost, da govorimo tudi o skupnih vrednotah, ki jih širi Erasmus. Erasmus je omogočil, da se številni mladi čutijo del ne le svoje države, temveč tudi Evropske unije. Dejali ste, da se bo proračun povečal za ta program. In zato se mi zdi škoda, da nekatere države, recimo moja Španija in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 Eh, priložnost eh, prisotnosti komisarke ker bi rad poročal o problemu kot bivši atlet podpiram seveda vključitev športa v erasmus eh, spodbujanje financiranje seveda motivira mlade da delajo vendar denar ni vse motivacija prihaja tudi ko dobiš priložnost da kronaš svoja prizadevanja s sodelovanjem na tekmovanjih ne glede na to koliko denarja porabiš Eh, bo vse zaman, če ne bodo pač mladi dobili priložnosti, da se izkažejo. Eh, evropska gimnastika je diskriminirana eh, pri mladinskih olimpijskih igrah. Samo šest skupin bo tam in gostitelji bodo pa imeli kar dva. Prav gotovo ne more to biti prav. Eh, glede na sedanjo distribucijo ne bo sodelovala nobena evropska država eh, in eh, od tega bodo profitirali samo na dveh celinah. Torej, mi moramo storiti vse, kar lahko, da branimo pravice evropskih državljanov. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Van de Kamp za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik, izobraževalni programi Evropske unije eh, so morda najbolj vidni za našo mladino in na to smo seveda lahko tudi ponosni. Tu gre seveda za čas, ko eh, Evropska unija išče novo legitimacijo. Eh, mi smo hvaležni Doris Pak za poročanje v tej komplicirani tematiki. Zelo zadovoljen sem zaradi tega, ker smo razširili eh, ciljne skupine, ker smo vključili tudi srednje šole. Mi vsi vemo, da eh, je za vse na visokih eh, šolah Erasmus nekaj samoumevnega, sedaj pa se to širi tudi na srednje šole, na študente s eh, invalidnostjo eh, in šport in podobno. In šport je tudi eh, priložnost za ustvarjanje dela na tisoče jih dela na področju športa eh, vendar bojim se eh, da programe eh, Erasmusa obravnavajo kot nekaj nezavezujočega. Morda bi bilo dobro, če bi stvari bolj dosledno uredili, kajti v tem primeru bi naredili pravi korak v pravo smer. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto gospod Ivan. Najlepša hvala. V zadnjih letih smo govorili o vključujučem gospodarstvu, ki temelji na znanju, govorili smo o trajnostnem gospodarstvu, o tem, kako se bomo borili proti brezposelnosti. E, med mladimi je zelo veliko brezposelnih in e, mi smo imeli tudi e, v zadnjih petindvajsetih letih uspešen program za mlade to je zelo eh, dobro finančno podprt eh, program mi ne moremo imeti enotnega trga v evropski uniji če nimamo skupne delovne sile mi želimo da bi naši mladi eh, čezmejno izmenjevali izkušnje želimo si, da bi študirali na različnih univerzah, želimo delovno silo, ki ima celo vrsto kompetenc, sposobnosti, eh, potrebujemo diplomante, ki so pripravljeni delati kjerkoli na tem našem enotnem trgu in mi seveda potrebujemo tudi vse življensko učenje. To je seveda zelo pomembno, da podpiramo to področje. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Sančeš Šmit za eno minuto. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Erasmus je prav gotovo najbolj znan evropski program in obnova je bila seveda zelo pomembna. Danes govorimo o Erasmusu, plus, zahvaljujoč delu eh, Doris Pak in to je seveda zelo pomembno za povezovanje evropejcev. Torej, povišanje sredstev za obdobje 2014-2020 je lep uspeh. Na ta način bomo pač naredili nekaj več na področju izobraževanja in usposabljanja mladih in športa. Eh, torej mi potrebujemo tudi skupni evropski eh, prostor za učenje in mi seveda potrebujemo vključujoč trajnostni razvoj. Erasmus je nekaj konkretnega, to naši državljani razumejo. Na ta način se bomo tudi zoprstavili vsem tistim, ki krivijo Evropo za vse. Eh, upam, da bo Erasmus Plus prav tako uspešen kot predhodnik. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa gospa Sehnalova za eno minuto. Najlepša hvala. Spoštovana komisarka, kolegice in kolegi, izobraževanje je ključ za eh, bodočo blaginjo Evrope, krepi tudi sožitje v Evropi skrbi tu ne gre samo za formalno izobraževanje tudi za neformalno izobraževanje gre za spoznavanje ljudi kultur navezovanje stikov na ta način pravzaprav odpravljamo predsotke na najboljši način program eh, Erasmus Plus je pravzaprav eh, pomemben simbol za Evropo in pozdravljam tudi povečanje proračuna. Eh, to priča tudi o pomenu tega programa. In štirje milijoni evropejcev dobijo dostop do tega programa. Hvala lepa poročevalki in poročevalcem v senci za ta odličen rezultat. To je eh, odlična novica za mlade v Evropi. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Pasesku. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, tudi jaz eh, bi rada čestitala kolegici Doris Pak za vse, kar je storila za to, da izboljša ta program. Zelo cenim to poročilo, kajti prvič so tu združeni vsi programi z tega področja, vsi so pod eno stru, streho. Štiri, 30 eh, milijard eh, je namenjenih eh, temu programu in to seveda priča tudi o pomenu, zlasti sedaj v času velike brezposelnosti mladih. In tisti, ki bodo šli skozi program Erasmus, bodo imeli dolgotrajnejšo korist od samega bivanja v tujini mislim, da je dobro, da posvetimo več eh, pozornosti eh, študentom iz držav eh, vzhodnega partnerstva zlasti iz Moldavije. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Paljadeli za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Jutri bomo na plenarnem zasedanju glasovali o tem besedilu. To je Eh, eden najboljših primerov sodelovanja evropskih institucij. Rezultat je dejansko eh, posledica dobrega dogovora in koordinacije. Novi eh, naslov kot znamka je seveda eh, pomemben dobro je da so tu združeni vsi programi da se povišujejo eh, finančna sredstva da se upošteva šport Potem pa tudi eh, dejstvo, da je za 40 odstotkov več sredstev, to je seveda zelo dobro v krizi, kajti tudi jaz imam nekoliko težave eh, v zvezi s temi posojili, o katerih se eh, govori. Zahvaljujem se tudi komisarki za ta predlog, da se posamezne programe združi v en skupni program. Hvala lepa tudi gospe Pak za njeno ljubezen do mladih, eh, kajti to delo je dejansko odlično. Hvala lepa. In sedaj pa gospa Mecola za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospe Pak, za eh, prizadevno delo. Eh, eh, tudi jaz sem bila pač med prvimi študenti, ki je šla z Erasmusom na študij v tujino. To pomeni, da iz prve roke vem, kako pomemben je ta program mobilnost študentov, akademska eh, mobilnost je zelo pomembna, ne samo eh, za evropejce, več tudi za aktivno državljanstvo. Eh, torej, mi smo investirali v študente v Malti in mi smo vedno povdarjali, kako pomembno je investiranje v šolstvo, današnji študentje so lahko voditelji jutrišnjega dne in vsi ti ključni ukrepi so zelo pomembni. In jaz kot poslanka sem zelo ponosna, da lahko danes glasujem za to, da okrepim in podprem ta program, ki je tudi meni. Um, pomagal in na ta način lahko pomagamo štirim milijonom mladim in na ta način bodo leti lahko študirali eh, v tujini, prostovoljno delali. Eh, hvala lepa vsem, hvala lepa gospa Pak, na ta program smo dejansko lahko ponosni. Hvala lepa sedaj pa gospa Kosta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa poročevalka. Eh, zelo pomembno je, da bomo za prihodnih sedem let imeli eh, okrepitev sredstev za program Erasmus in da se je to zgodilo ravno v letu državljanstva, kajti ta program je zagotovo zelo pomemben za krepitev državljanstva Evropske unije. Tukaj je tudi program eh, Grundvik in pa program Leonardo da Vinci, ki vključuje ta tudi izobraževanje odraslih ter poklicno izobraževanje in usposabljanje. Zelo pomembno je, da ohranimo eh, tudi imena posameznih programov, kajti ti so zelo prepoznavni. Poleg tega pa moramo slediti izkušnjam programov za mlade, da organiziramo uh, Eh, tudi sodelovanje v okviru eh, programov Bachelor in Masters. Nikako ne smemo pozabiti tudi na šport. Eh, poleg tega Erasmus Plus omogoča tudi možnost za mlade raziskovalce in vsa naša prizadevanja kažejo, da Evropa želi graditi na mladih. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala. Vidimo, kakšna je nova sliza proračuna in koliko denarja je dobil. To je seveda dobro, vendar pa obžalujem to, da niste upoštevali stališča Španije. Španija seveda ima največ udeležencev v tem programu in zagotavlja to, da vsi dobijo pomoč, ki jim je bila zagotovljena, ko so bili sprejeti program. Torej, ni prostora za skrb. Mi seveda pozdravljamo nov program, ki združuje obstoječe programe in povečuje svoje bodoče porabe, tako da vključuje še šport, poleg tega pa imamo tudi več sredstev na voljo. Več razposlov pomeni več priložnosti. In sploh ne dvomim, da obstaja prihodnost za Erasmus. Mladi seveda imajo zagotovitev, da ne bomo dovolili nič drugega. Hvala, gospodine predsjedniče. Zahvaljujući ovom evropskom. Hvala lepa, gospod predsjednik. Zahvaljujući Eh, temu programu bo pet milijonov ljudi dobilo pač možnost, eh, da se izobražujejo v tujini. Večina eh, pač seveda študentov, pa tudi tisti, ki se ukvarjajo s poklicnim izobraževanjem in podobno. Torej ta program je zelo dober del pobude, s katerim želimo uresničiti Evropo 2020. Torej mi želimo seveda konkurenčno prednost in pojavljajo se nove tehnologije spreminjajo se družbeni odnosi in zaradi tega je pač potrebno vseživljenjsko učenje. ta program eh, seveda eh, nudi priložnosti za eh, izobraževanje in usposabljanje. to je seveda zelo pomembno v situaciji ko je po petindvajset odstotkov mladih brezposelnih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 Žal mi je, uh, gospod predsedujoči, da ta razprava poteka na dan, ko številni poslanci še potujejo v Strasbourg, pa tudi številni obiskovalci, kajti ta razprava je zelo pomembna za Evropsko unijo. Naša poročevalka je res opravila zelo pomembno delo, ravno kar prihaja. In hvala lepa tudi komisarki Vasilju, ki je razumela zahteve parlamenta. Erasmus, Leonardo, Comenius eh, in tako naprej, in tako naprej pomenijo za Evropo več kot notranji trg, več kot industrija. Kaj ti, ti programi ne vodijo v uh, proteste eh, zoper Brusel, ampak uh, srečuje, eh, združujejo raziskovalce, študente eh, in tako naprej. Zaradi tega je pomembno, da te programe okrepimo in na ta način še izboljšamo izkušnje na tem področju. Ustra, u, ulagati moramo v mlade, pa tudi v šport. Danes eh, bomo dodali še en delček v sestavljanko Evrope in to je delček, ki se nanaša na mlade in na študente. Gradimo Evropo, eh, ki eh, so jo že pred leti eh, zgradili naši ustanovni očetje. Hvala lepa. Sedaj, dragi kolegi, pa smo prišli do postopka. Pritegnite pozornost predsedujočega. Več kot 26 se vas je prijavilo k besedi, ampak moje oči so nekoliko omejene, tako da bom prepoznal le 8 poslancev. Le 8 poslancev, ki je prosila za besedo in sicer iz različnih poslanskih skupin. Najprej gospa Zaborska. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisárka. Rada bi se eh, zahvalila predvsem poročevalki Doris Pak za, za res odlično opravljeno delo. Upam, da bo predlagani proračun zadostoval in da ne bo prišlo do krize v proračunu. Zelo pomemben se mi zdi instrument za posojila za eh, študije v neki drugi državi članici. To pomeni, da bi lahko študent, eh, ki želi študirati v eh, tujini, lahko izbral eh, šolo oziroma univerzo glede na kakovost. Zelo pomembna je tudi mobilnost mladih. Pomembno je, da mladi spoznajo tudi eh, študente iz eh, sosednih držav, tako da je razno sključnega pomena se Evropska unija. Najlepša hvala. Naslednje. Naslednja je gospa Ljubčeva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 Tukaj gre tudi za doseganje ciljev agende 2020. Izobraževanje je pri tem vsekakor prednostna naloga. Rada bi spostavila tri točke. Prvič, podporo inovacijam. To bo izboljšalo eh, motivacijo mladih. Drugič, program bo bolj uspešen, če bomo razmislili o določilih za izvajanje, recimo, ko gre za harmonizacijo finančnih uh, pogojev za različne dejavnosti. Različne stopnje za študente in profesorje spravljajo določene države članice v težaven uh, položaj. Te države postajajo neatraktivna destinacija. Hkrati pa se s tem vzpostavlja tudi neenakost. Potrebno je urediti finančne parametre. Tretjič, podpiram poenostavitev eh, postopkov. Ta program je vsekakor ključ do uspeha. Najlepša hvala. Bilbao Barandika. Hvala, gospod predsednik. Veseli me, da je prišlo do izboljšanja tega programa. Dejansko smo se tu zvali na pričakovanja. Sedaj je program bolj strukturiran za uporabnike. Več sredstev je na voljo za mobilnost študentov. Torej imamo vsaj ter 11 milijard evrov za obdobje 2014-2020. To je eden, en velikih dosežkov Evrope. Videti, da je Evropa korisna za nekaj. Številni mladi so se mobilizirali. Evropa je ohranila ta program, ki povezuje mlade in torej izboljšuje naše delo, evropsko politiko. Španija je bila zelo prizadeta zaradi krize, vendar bo dobila več sredstev strani Evropske unije. No, bili pa smo tudi priča uh, določenim rezom strani španske vlade. In mislim, da bi se morali zauzemati za to, da izboljšamo kakovost uh, študija. Hvala. Najlepša hvala, gospod Betten. Hvala lepa, gospod predsedojoči. No, tukaj pojemo slave. In Erasmus plus po uh, mojem mnenju uh, predstavlja zanimivo branje. nek spis pravi, imenovali bi me za heretika, če rečem, eh, da želijo eh, z tem eh, zapisom zgolj druge narediti za neumne, če tega besedila ne bodo razumeli. Gre za posredne in neposredne predloge, gre za na novo izumljene izraze. Erasmus zagotovo predstavlja največji posmeh za Evropsko unijo. Köszönöm szépen, most Borgét. Najlepša hvala, gospod Borgecija. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Podpiram in zadovoljen eh, sem uh, Zatem, da je moj eh, predhodnik eh, predstavil eh, nevarnost programa Erasmus. Eh, plus, eh, namreč eh, ta program naj bi zmanjšal razlike med državljani in to ni res. Namreč eh, mi želimo, da se ohrani raznolikost med različnimi kulturami. In če je to cilj eh, Erasma, potem eh, ga ne moremo podpreti. z ustreznimi eh, predlogi, je potrebno okrepiti eh, izkušnje eh, na področju programa Erasmus. Mislim, da Erasmus ne bi smel slediti slabim primerom iz evropske birokracije, kot recimo zakonodaji o številu delovnih ur. Köszönöm, elnök úr! az erasmus program függetlenül attól Program Erasmus je, ne glede na to, kaj pod tem razumemo, najuspešnejši program v Evropi milijonom študentov to ne predstavlja le pridobivanje novih izkušenj in eh, semester v tujini, ampak tudi pridobivanje znanja o evropski identiteti in o evropski raznolikosti. Potrebno eh, se je prilagajati drugim in eh, se odzivati na nove izkušnje program Erasmus je zares pomemben uh, za prihodnost mladih. Zaradi tega je potrebno poskrbeti za to, da bomo odstranili finančne ovire in da se v naslednjih letih problem financiranja sploh ne bi pojavljal. Najlepša hvala, sedaj pa gospodančila. Susțin propunerea Comisiei Europene și a raportului. Hvala lepa. Podpiram eh, predlog Evropske komisije, pa tudi predlog eh, poročevalke v zvezi z eh, spremembo uredbe. Potrebno je bolj jasno definirati cilje, razdeliti posamezne programe in jasno definirati cilje posameznih programov in tudi programa za šport. Potrebno je spostaviti tudi povezavo med izobraževanjem in zaposlovanjem med izobraževanjem in uh, bojem proti revščini. Vse življensko učenje je po mojem mnenju odgovor eh, na brezposelnost in na revščino. Potrebno je izboljšati tudi dostop do programa in potrebujemo okrepljeno udeležbo eh, oseb z posebnimi potrebami, eh, fiziološkimi, geografskimi, kulturnimi ali pa psihološkimi. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Takola. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, rad bi se zahvalil komisarki Vasilju za to zelo dobro pobudo. Gre za uh, zelo dober predlog. Videli smo, da se bo proračun kar podvojil in to je velik dosežek. Eh, Doris Pak, predsednica našega odbora, je upravila zelo dobro delo in eh, pozdravljam eh, delo obeh, eh, ki sta storili eh, veliko za kulturo v Evropi. Erasmus bo spodbujal mobilnost med mladimi v prihodnosti, kakor v preteklosti spodbujati moramo raziskave, inovacije, razvoj. Kajti Evropa je v krizi in izgraditi moramo most do prihodnosti in prihodnosti. To je tudi namen tega programa. Pozdravljam tudi dejstvo, da šport pri tem ni bil izpuščen. Najlepša hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili eh, postopek pritegnite pozornost predsedojočega in rad bi vas spomnil na to.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 ki je najbolj eh, zaželjen, eh, predvsem med mladimi v eh, celi Evropi. Hkrati pa gre tukaj tudi za eno izmed najpomembnejših pobud odbora za kulturo. V odboru smo našli soglasje. Vsi smo mnenja, da ta sredstva, ki jih vlagamo v Erasmus, predstavljajo najboljšo investicijo. Moja poslanska skupina nadzira uporabo sredstev Evropske unije in eh, ravno ta sredstva eh, zagotavljajo najbolj obetavna vlaganja mladi eh, na ta način spoznajo nove kulture, eh, nove države in to je najboljša investicija v prihodnost. Eh, hvala lepa gospi Pak in vsem, ki so poročilo podprli. Najlepša hvala. Gospa Megines, imate postopkovno vprašanje. Gospod predsedujoči, zelo težavno delo imate, ampak ali obstaja napisano ali pa ne napisano pravilo, da če postaviš vprašanje v okviru modrega eh, kartona, da potem ne moreš sodelovati v postopku pritegnite pozornost predsedojočega. Imeli smo namreč zelo dobro eh, razpravo. Hvala lepa, eh, gospa Pak. Mislim, da je res pomembno, da spodbujemo mobilnost med mladimi. Ne, nobenega uh, napisanega pravila ni glede tega, vendar pa tudi ni pravila glede tega, kdo bo uh, dobil besedo. To je povsem odvisno od predsedojočega. Ampak eh, vi ste zelo nadarjeni in ste postopkovno vprašanje uporabili za to, da ste se zahvalili gospodori Spak. Sedaj pa bi vas rad opomnil da imate vsi možnost, da pisno posredujete svoje prispevke. Vsi tisti, seveda, ki niste dobili besede v okviru, pritegnite pozornost predsedojočega. In eh, te prispevke bomo vključili v zapisnik. Gospa Morva, imate tudi vi postopkovno vprašanje? Ne. Modri karton, ne, ne. Modri karton. Uh modrega kartona ne morete uporabiti v tem delu razprave. Sedaj pa dobi besedo gospa komisarka, da zaključi razpravo. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, hvala lepa, spoštovani poslanci. Še enkrat bi se rada zahvalila Doris Pak in pa poročevalcem v Senci ter tudi vsem ostalim poslancem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Hvala lepa eh, za eh, trdo delo in za vsa prizadevanja pri pripravi uredbe eh, Erasmus. Naj še enkrat povdarim, da moramo biti vsi zelo zadovoljni eh, zaradi 40-odstotnega zvišanja proračuna, kajti v tem trenutku. Eh, se proračun na vseh področjih znišuje. Evropa razume, kako zelo pomembno je izobraževanje mladih, kako pomembno je sodelovanje mladih in mladi so v središču naše strategije za rast. Hkrati to zvišanje kaže tudi, da imamo močno in dobro orodje, ki lahko zares spremeni življenja milijonov evropejcev. Vesela sem, da so številni pozdravili tudi razmeroma omejen proračun za šport. Rada bi izpostavila še eno točko. Kar zadeva eh, četrti razdelek. Odgovornost parlamenta je, da glasuje za zadostno financiranje za Erasmus v okviru instrumenta za zunanjo politiko in pozivam vas, eh, da vsi podprete to investicijo. Erasmus, dame in gospodje, je postal eden uh, izmed najpomembnejših elementov uh, v zgodbi o uspehu. Odprimo novo poglavje uh, te čudovite zgodbe in uh, pozdravimo Erasmus, plus, uh, na katerega smo vsi ponosni. Najlepša hvala. Okay, Doris Pakkeja su. Najlepša hvala, pa še Doris Pak. No, prej sem govorila uh, le štiri minute in sedaj bi rada dodala tisto, kar prej nisem mogla povedati. Veseli me, da smo se vsi zauzeli za to, eh, da bi eh, program za mlade vključili v Erasmus Plus in sicer z lastnim proračunom. To je bil velik uspeh. Grundvik, nadaljne izobraževanje, vseživljensko izobraževanje. E, ti programi so še kako pomembni, kajti študije kažejo, kako velik je primankljaj v posameznih državah in tudi moja država pri tem ni izključena. E, trdo smo si prizadevali za ta uspeh. E, program je bil odlično sprejet in lansko leto sem sprejela sem sprejela 380 študentov, ki so sodelovali v programu Erasmus. In eden izmed njih mi je dejal, eh, preteklo leto sem bil v Litvi in sedaj vem, kdo sem. Eh, tako mladi najdejo tudi svoje mesto v družbi. Ne gre le za to, eh, česa se študentje in učenci naučijo v šoli, ampak gre tudi za to, da se naučijo medkulturnih razlik. Zelo pomembno je, da sodelujejo tudi države, ki niso članice Evropske unije, eh, govorimo o Islandiji, Lichtensteinu, govorimo o sredozemskih državah, odpiramo pa se tudi proti vzhodu. Mislim, da je Eh, ta program eh, prava pot eh, v prihodnost Evrope in to še prav posebej pravim tistim gospodom tam na moji levi, ki so govorili takšne neumnosti o programu Erasmus. Ob koncu te razprave bi se rada zahvalila vsem kolegicam in kolegom ki so z mano sodelovali pri, pri pripravi tega poročila. Rada bi se zahvalila vsem sodelavcem komisije pri eh, komisarki eh, Vasilju tako ali tako, ampak še prav posebej sodelavcem. Prepirali smo se med seboj, ampak eh, na koncu smo uspeli doseči rezultat, o katerem bomo jutri glasovali. Najlepša hvala. Eh, torej komisiji, hvala lepa tudi svetu, ki eh, žal danes pri naši razpravi ni prisoten. Uh, Mislim, da je to odlično delo, ki sem ga še lahko upravila ob koncu svojih 20 let v parlamentu. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Naj vam tudi jaz čestitam in uh, zaključujem to razpravo še s kratko pripombo. V času Erasmusa uh, so uh, študentje tudi potovali, to torej ni nič novega ampak tisti, ki ste živeli v tem delu Evrope, morda eh, ne bi razumeli, da za nas ta svoboda, za nas, ki prihajamo iz železne zavese, predstavlja veliko več. Hvala lepa za eh, vaša prizadevanja. Jutri ob 12. Eh, pa bomo glasovali. Queridos y queridas colegas, entramos en el punto siguiente. Dragi kolegi, nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. To je poročilo gospe Kosta o programu Ustvarjalna Evropa.